prvi stopni. Besedo ponovno predajam poročevalki gospede Lvomedi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Ni prvič danes, da parlament obravnava vprašanje Evropskega sodišča že v tem sklicu. Kot veste, je sodišče v Luksemburgu in zlasti um, sodišče na prvi stopni se je znašlo v zelo težki situaciji, saj je vedno več sporov. Število sporov se je zvišalo iz 360 leta 2008 do 600 zadev eh, leta 2014. Skratka, vsako leto imamo več eh, pritožb, več eh, sporov in kar nekaj pritožb glede dejstva, da postopki trajajo, predolgo je bilo že vloženih. 27 milijonov stane vse to, to je dvakrat več, kot je stala reforma. Zato smo 28. oktobra 2015 glasovali za predlog sveta, zato da bi povečali število sodnikov in sicer, da bi imeli za vsake države dva sodnika in da razveljavimo uh, sodišče za službence in da sodišče za službence um, dodamo v pristojnosti splošnega sodišča. Uredba, ki jo sprejemamo oziroma ki jo obravnavamo, je druga etapa izvedbe te spretnih sprememb. Namen tega je, da bi prenesli sodnike iz sodišča za uslužbence v splošno sodišče in tudi vseh primerov, vseh zadev, ki jih obravnavajo na sodišču za uslužbence. Mi, torej parlament, smo poskušali zagotoviti neko koherentnost pri tem prenosu in zagotoviti tudi neko pravno doslednost pri prenosu zadev iz enega na drugo sodišče. Odprte zadeve bodo prenesene v trenutnem stanju in se bodo vodile naprej v skladu s trenutnimi postopki. Upamo, da bomo s to reorganizacijo dobili bolj kakovostno delo in pa odločitve sodnikov. Ne želimo državljanom zagotoviti samo hitrejše pravice, ampak tudi bolj kakovostno pravico. To je torej razlog, zakaj je prav, da izpostavimo, da želimo, da še več primerov oziroma zadev obravnavajo senati, ki jih sestavljajo, ki jih sestavljajo pet sodnikov in ne več trije. Prav tako želimo, eh, da zadeve v večji meri obravnava specializirani senati. Države članice so glasovale tudi za pariteto med moškimi in ženskami na sodiščih. Tako da morajo zdaj države članice bdeti na tem, da bo, to, da bo ta odločitev tudi spoštovana. Gospod predsedujoči, moram biti odkrita, da ta rešitev ni najbolj optimalna. Države članice se niso uspele dogovoriti glede manjšega znižanja um, sodnikov in. Uh, glede sistema rotacije. Ampak glede na to, da, je, glede na to, da svet ni fleksibilen, je moral parlament eh, prevzeti odgovornosti, Evropsko sodišče je v težavah, tako da mu moramo pomagati in zagotoviti potrebna sredstva. Tu gre pravzaprav za to, da poskušamo spostaviti prostor pravice v Evropski uniji, kar je v demokraciji ključno vprašanje. Hvala. Hvala lepa, gospod Delvo. Čakamo komisarja Avramopulosa, ravno kar je ukorakal v dvorano, lepo pozdravljeni. Medtem, ko čakamo komisarja, predlagam, da prisluhnemo predsednici odbora za ustavne zadeve, gospe Hübner. Hvala, gospod predsedujoči. Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe se je prvič zgodilo, da se spreminja statut eh, splošnega sodišča, kar se mora sprejeti v skladu z rednim zakonodajnim postopkom. Predlog, ki ga obravnavamo danes, izpostavlja mislimo, da je nujno potreben za um, splošno sodišče, saj ga je treba ukrepiti, treba ukrepiti tudi um, Evropsko sodišče v celoti. Pripričana sem, da bo sprejem tega dokumenta doprineslo k temu, da bomo skrajšali um, trajanje obravnava zadev v Evropskem sodišču in na ta način tudi Evropa ne bo kršila obveznosti, ki izhajajo iz 47. člena pogodbe. Samo ena jurisdikcija, Evropsko sodišče, bo da odgovorno za to, da bo zagotovilo enotno tolmačenje zakonodaje, se bo eh, obravnavalo vse pritožbe. Na ta način bomo poenostavili pravosodno strukturo Evropske unije, bolj učinkovita bo in tudi bolj dosledna glede sodne prakse. Zato je pomembno, da Evropski parlament podpre trenutni predlog, za to, da bi omogočili, da bo evropski pravosodni sistem deloval bolj učinkovito. E Hvala lepa. Besedo pa sedaj dobi gospod komisar Avramopoulos. Glielo concediamo un minuto. torej komisar prosi če lahko poda svojo izjavo nekoliko kasneje tako da kar začnemo z razpravo in sicer najprej gospod Žvevka v imenu Evropske ljudske stranke torej najprej politične skupine za vas eh, dve minuti izvolite Hvala lepa gospod predsedujočim, gospod eh, komisar, kolegice in kolegi. Pred nami je zaključek druge faze reforme Evropskega sodišča. Politična razprava o nujnosti te reforme je potekala mm, še v preteklem letu, zdaj pa je to pač zgolj logična posledica te aktivnosti, torej je nujna posledica vezana na spremembo oziroma prenos pristojnosti na splošno sodišče. Torej, ti sodniki ne bodo novo zaposleni sodniki, sodišča, ampak eh, odpadejo v kvoto že obstoječih sodnikov, tako da to ne povzroča nobenih novih stroškov, prinaša pa številne koristi. Tu bi rad eh, opozoril na to, da do sedaj sodniki v zvezi z javnimi službenci niso odločili o ničemer drugem in eh, o drugih vprašanjih niso odločili, čeprav so bili ti sodniki dokaj pogosto brez pripada novih spisov, ki bi jih lahko obravnavali. Ta sprememba, ki jo zdaj uvajamo, torej ta drugi segment reforme, bo omogočil najprej prenos zadev v zvezi z javnimi službenci na splošno sodišče prve stopnje. Eh, to ne bo vsebinsko nečesar spremenilo, ampak eh, to pa pomeni, da bodo sodniki, ki v danem trenutku morda ne bodo imeli aktivnega spisa, eh, lahko obravnavajo druge eh, spise, kar je bilo do sedaj nemogoče. No in ta reforma je seveda nujna, kajti kot je dejala gospoda Nuta Hübner, eh, je to nekaj, kar je ključnega pomena z vidika dobrega in učinkovitega delovanja evropskega območja pravice. In zato pozivam tudi druga sodišča, da ne pozabijo, da je ta institucija za nas zelo pomembna, da bo ta reforma tudi reforma, ki jo bodo številni ocenjevali v prihodnih letih, saj ima veliko nasprotnikov klauzula o srednjeročnem pregledu, mislim, da bo tudi vse prisilila k pravilni oceni učinkovitosti dela sodišča v nekaj letih, tako da bomo čez par let lahko ugotavljali, ali smo sprejeli pravilne odločitve, ali smo eh, naredili pravilne izbire, ali pa smo se morda zmotili. Jaz mislim, da se nismo. Hvala lepa v imenu skupine socialistov in demokratov, gospa Regner, minuta in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani gospod komisar. Pri tej reformi gre nedvomno za izredno tehnično reformo. To poročilo eh, zadeva četrto reformo sodišča in gre za naknadno delovanje na podlagi poročila Marinjo, ker gre za povečanje števila sodnikov z 28 na 56, tako da bo vsaka država članica lahko imenovala po dva sodnika. Takratno povečanje je izhajalo iz stališča, da se sodišče za javne uslužbence uh, ukinja. Amandmaji, ki so pred nami, so bistveno bolj jasni in uh, dejstvo je, da trenutno tudi ni posebnega strokovnega sodišča. To poročilo vključuje tudi spremembo postopkovnih eh, pravil sodišča in tudi notranje strukture. No, in naslednja stvar, in to je zelo pomembno, to poročilo gospe Delvo tudi jasno pove, da je pomembno imeti uravnotežno zastopanost moških in žensk, tudi ko gre za imenovanje sodnikov. Pri glasovanju o poročilu Morinjo eh, smo ravno to izpostavili kot predpogoj in svet smo tudi ob tej priložnosti pozvali k temu naj upošteva ta kriterij pri imenovanjih sodnikov in to eh, naj povemo še enkrat. Na nacionalni ravni to že deluje, sodišča so zelo uravnotežena in enako bi se želela tudi na evropski ravni. Hvala lepa, Evelin. Gospod eh, Džambaski v imenu skupine EKR. Izvolite. Ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, spoštovani gospod komisar. Popolnoma se strinjam z nujnostjo reform Evropskega sodišča skrajni čas je, da se pripravi takšno poročilo. Kar nekaj časa že spremljamo nujnost kompromisa med vsemi političnimi skupinami. Vendarle menim, da ne smemo pozabiti dejstva, da ta kompromis zaradi povečanja števila sodnikov mm, predstavlja ravno razlog, zakaj nam je uspelo. Dejstvo je, da se bodo stroški povečali za vsaj 20 milijonov evrov in to seveda vse prihaja iz žepa evropskih davkoplačevalcev. Poleg tega tudi ni jasnih zagotovil, da bo ta odločitev dejansko tudi uspešna, tako da mislim, da moramo upoštevati področje uporabe in pa tudi stroške in ostale posledice te odločitve. Hvala lepa, gospod Marinjo v imenu skupine Alde. Ali pa kot pravimo na portugalskem, če nekaj ugleda luč sveta z napako, tega nikoli ni možno popraviti. Dejstvo je, da transparentnosti v statističnih podatkih sodišča ni in to velja za celoten proces in to velja tudi za statistiko glede čakalne vrste spisov na sodišču. Priča smo namernemu preprečevanju ustreznega dostopa do podatkov strani Evropskega parlamenta in eh, Evropsko sodišče je skušalo prepričati številnim poslancem, da bi glasovali v skladu s svojim prepričanjem zaradi takšnega ravnanja. Prepričani smo, da bomo z boljšimi učinkovitimi sodišči ta delovala bolj eh, cenovno ugodno in prav tako bodo bistveno bolj učinkovite z vidika pravice. Predlog Evropskega sodišča, ki je podporil tudi ta parlament, temelji na veliki laži. Praktično ni več nobene zamude pri reševanju zadev. Dejstvo je, da se zdaj podvaja število sodnikov, ki imajo premalo dela in v bistvu ni dovolj sodnih spisev, da bi jih porazdelili med, eh, kaj, med eh, stare sodnike, kaj šele med vse nove, ki bodo imenovani. Število primerov, ki so se znašli pred sodiščem, je zadnje čase bistveno nižje. Torej, pripad novih zadev je manjši, eh, kot je število zadev, ki so rešene. Tako da je sodišče pristojno za poslužbence EU se zdaj odpravlja, čeprav je bilo znano po svojem očinkovitem delu eh, in sedaj se uvajajo spremembe, ki bodo ogromno stale evropske državljane in številne države, ki se s tem ukvarjajo, so seveda žrtve velikih vrčevalnih ukrepov. To je torej posledica nečesa, ki se je začelo slabo in končalo se bo tudi seveda preslabo, kar je prepogosta napaka v Evropski uniji. Gospa Hautala, hvala lepa. Prenos pristojnosti eh, v zadevah v zvezi z javnimi službenci je sestavni del reforme sodišča EU. Učinkovito delovanje sodišč je ključnega pomena za celotno evropsko zakonodajo in mi v Evropskem parlamentu sprejemamo odločitve, ki so bile deležne tudi številne kritike. Številnih kritik, pardon. Parlament je sicer podprl reformo sodišča in držal se je svojih obljub, tako sodišču kot svetu, ampak države članice morajo storiti enako in tu bi spomnili na to, kar so kolegi že izpostavili. Oktober lani sta svet in parlament podala skupno izjavo, rekoč, da na koncu reformnega procesa, da bi dosegli enakost med eh, moškimi in ženskami, morajo države članice, kolikor se le da, imenovati sodnice za to, da se zagotovi enakopravna zastopanost moških in žensk na evropskih sodiščih. Absolutno sem prepričana, gospod predsedujoči, da vsaka država članica ima talentirane, odlične sodnike, tako moške kot ženske, in sama bom skušala eh, poskrbeti za to, da bo tudi parlament svet uspešno spomnil na obljubo, ki se zdi, da jo je ta prelomil. Hvala lepa, gospa Ferrara za skupino EFDD. Ena minuta. Hvala, gospod predsedojoči. Spet se kaže na to, kar je naša poročevalka definirala kot uh, sporna reforma uh, Eh, Evropskega sodišča. Oktobra je ta parlament eh, podprl podvojitev števila sodnikov, ki jih je sedaj kar 56. Sedaj bo parlament odpravil eh, sodišče za javne uslužbence. In to so postavili pod dvom mm, zelo ugledni pravniki. In želim jasno povedati, Eh, poleg trošenja javnega denarja in poleg negativnih razmišljanj, mm, pomislikov glede te reforme, se nam zdi sporno, da eh, zakonodajalec, ki lahko uh, o, torej, ki lahko ustanovi nova sodišča, da jih lahko tudi odpravi. To se nam ne zdi prav in to tudi ni zapisano v, us, v ustavi. Mi verjamemo v vladovino prave in zato ne moramo podpreti reforme, ki uh, ne upošteva ustanove. Sedaj pa gospod Majer za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sodišča, in to vemo vsi, so v parlamentarnih demokracijah samo osrče pravice in zato vedno zelo občutljiva tematika in to še posebej, ko gre za zasedbo sodniških mest, sploh, če ima zraven prste politika. Za nas je tudi jasno, da imajo državljani pravico do hitrih postopkov in pravice hitrega odločanja, pravičnega odločanja. In dejstvo je, da se je število novih zadev pred sodišči v zadnjih letih bistveno povečalo. Tu to seveda ni odvisno zgolj od eh, dodatnih sodniških mest, ampak eh, postopek je tisti, ki me moti in to je tipičen način postopanja Evropske unije. 12 eh, dodatnih sodiš, sodnikov se je zahtevalo in kaj zdaj počnemo? 28 novih sodnikov dodajamo. In vprašanje je, kaj bo s temi 16 sodniki, ki jih sploh ne potrebujemo, se bodo sprehali na okrog naslednja leta in kdo bo vse to plačal. Vse te zadeve žal vedno ostanejo ob strani, ko gre za takšne imenovanja in to, kar je zame pomembno, je predvsem ustrezno strokovna podkovanost teh sodnikov, ki jim ta imenovanja ne smejo biti politična, čeprav žal v večini primerov so. Hvala, gospod. Estara Sferagut, ki pa je ne vidim v dvorani, tako da prehajamo na naslednjega govornika in sicer gospod Koferati, minuta in pol, izvolite. Komisar. Gospod komisar, pred nekaj meseci sem tukaj na razpravi, ki je zadevalo to, da sem proti podvojitvi števila sodnikov zaradi razloga, ki so jih omenili že kolegi pred menoj, ta ukrep ni utemeljen, ni bil objektivno utemeljen in bo postal um, bo uničil to zelo pomembno strukturo za evropske institucije. Delo, ki ga je pravila kolegica Delvo, je zelo dragoceno in skuša rešiti uh, probleme, ki so bili previdljivi. Zelo pomembno bo, da bomo omogočili, da bo uh, uh, sodišče uh, javnih uslužbencev uh, ki ga bodo sedaj uh, eh, absorbirale druge, uh, druge sodišče, torej da, da bo ohranil svoje pristojnosti. Zdaj pa kar zadeva temo, ki je bila večkrat omenjena, sicer priznanje vloge žensk pri teh dejavnostih in to je uravnotežena zastopanost v vodočem uh, sodišču. Niso dovolj dobri nameni, potrebujemo zaveze. Sicer bomo še vedno govorili o vrednotenju dela žensk in tako dalje. Ne bomo imeli pa konkretnih rezultatov. Če bo ta tema ostala, uh, če se ne bo, če ne bo postala konkretna, mislim, da bo izgubila vrednost in verodostojnost v očeh javnosti. In zaradi tega menim, da bi morali morale biti kvote eh, zavezujoče. Eh, zavezujoče. Hvala, gospod Koferati. Sedaj pa gospod Ujazdovski za eno minuto. Panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, ukinitev sodišča za odločene v zadevah v zvezi z javnimi uslužbenci Evropske eh, unije je nekaj, kar je že bilo povedano danes. Gre namreč pač za zgolj izvršitev predhodno sprejetih odločitev. Ampak ta razprava, ki zdaj poteka zdaj že nekaj deset minut, kaže na to, da je potrebno ponovno razmisliti o, načinom, o načinu izvajanja te reforme. Tu je bilo slišati kar nekaj pomembnih argumentov v zvezi z kritičnimi pogledi na to reformo. Evropskega sodišča, torej sami sodniki imajo tudi resne dvome, tu je bilo tudi vprašanje stroškov. Skratka, vse to so zadeve, ki jih je potrebno vključiti v razpravo, ki zadeva učinkovitost Evropskega sodišča. Gre za dostopnost tega sodišča in eh, za javnost dela in eh, tudi za učinkovitost sodb. No, potem, ko sem prisluhnil kolegom iz eh, zelo različnih političnih sfer, bi dejal, da je morda potrebno še enkrat premisliti o tej reformi, preden sprejmemo dokončno eh, odločitev, kajti to je preveč eh, delikatna materija, da bi to izvajali na ta način rokohitrsko in tu vsekakor potrebujemo zelo široko podporo in soglasje. Hvala, gospod Butone. Ena minuta. gospa Butone. Gospod eh, predsedujoči, kolegice in kolegi, zaključujemo četrto reformo Evropskega sodišča, torej odprava Evropskega sodišča za javne službence. Ta reforma je potekala na škandalozen, neodgovoren način, vključno s povečanjem števila sodnikov. Eh, nihče ni opravil ustrezne pravne analize, člena 257 eh, pod EU, nobene analize učinka, nobene analize stroškov nobenih eh, analiz posledic na druga sodišča eh, ni bilo. Evropska unija mm, sprejema nekoristne odločitve na plečih evropskih davkoplačevalcev, medtem ko se vrčevalni ukrepi izvajajo na nacionalni eh, ravni. Videli smo, da so tudi evropski državljani izrazili svoje nasprotovanje lastnim sodnikom, s katerimi se ti ne posvetujejo. Spomnite se, da pomembno ni, da karkoli pade, vendar je pomembno, da ustrezno eh, pristanemo in vaš pristanek bo zelo, zelo boleč. Hvala lepa, gospod Pospišil, minuta in pol. Gospod predsedujoči, Jeseni lansko leto, ko smo razpravljali o tej reformi Evropskega sodišča, sem zelo jasno dejal, da ni nobenega razloga za podvajanje števila sodnikov. Gre za politično odločitev in sam nisem nikakor glasoval za. Res je, da se pristojnosti Evropskega sodišča vse bolj širijo, ampak ne dovolj, da bi to upravičilo povečanje števila sodnikov z 28 na 56. In to ve vsakdo, ki se kdajkoli ukvarjal z vprašanjem. Obremenitve sodišč. Tudi pri nas na Češkem, ki smo se ukvarjali s tem, smo videli, da se te stvari rešuje z manjšim številom novih sodnikov, ne s podvajanjem. Zdaj z odpravo sodišča za javne uslužbence in s prenosom pristojnosti na splošno sodišče pa izvajamo neke vrste poskus poiskati neko delo za sodišče, ki bo dobilo dvakrat več sodnikov, čeprav pristojnosti ostajajo bolj ali manj iste. To mislim, da je slab koncept. Ampak z vidika davkoplačevalcev menim, da vendarle eh, tu bo nek prihranek. Tako da sem pripravljen podpreti ta prenos pristojnosti z eh, specializiranega sodišča na splošno sodišče, ampak dejstvo je, da je ta reforma politična in eh, ne predstavlja zdravo razumske odločitve. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod eh, Negresku. Ena minuta. Hvala lepa. Zaupanje v evropsko pravosodje je ključnega pomena za dobro delovanje Evropske unije. Zato zavračamo vprašanje stroškov. Stroški niso problem. Način, kako ta, to sodišče deluje, je pravi problem. In ta reforma izboljšuje razmere in omeniti moramo, da je ta uredba rezultat medinstitucionalnega sporazuma in da s tem lahko izboljšamo učinkovitost evropskega pravosodja. Ne gre za to, da izboljšujemo zgolj postopkovna pravila sodišč. Strinjam se s predlogom komisije, da je potrebno večje število primerov eh, porazdeliti, kadar eh, je to nujno zaradi narave zadev. Mislim, da moramo izkoristiti to priložnost tudi zato, da se spremejo ustrezne prakse, kar zadeva eh, delitev zadev, dodelitev zadev. Naše skupne odločitve seveda prispevajo tudi k dobremu delovanju evropskega pravosodja. Gospod Marijas. Najlepša hvala. Splošno sodišče ima kompetence, ki se ukvarja z uh, razlikami med institucijami in državljami članici. Ravno tako je bilo sprejeto odločitev, da 56 eh, sodnikov bo imelo splošno sodišče, tako da vsaka država članica lahko imenuje dva. Uh, odpravilo pa bomo sodišče za uh, javne uslužbence. In Um, najprej je bil predlog, da bi število sodnikov na splošnem sodišču uh, povečali za 47, 7, uh, pa bi jih izgubili, zato smo jih, spre, zato smo jih prenesli na splošno sodišče. Uh, 56 odstotkov eh, povišan, eh, več primerov je pripadlo v eh, temu sodišču v zadnjem času. In sedaj vidimo, da se je število sodnikov povečalo na 56, dva iz vsake države članice, zato da bi se lahko soočili z povečanim številom, povečanim pripadom zadev. Gospod Jakovčič. Pravna zaštita građana. Doslednost dela pravna zaščita pravno varstvo državljanov, doslednost sojenja, vse to so lepi termini, ki so potrebni v tem poročilu. Ampak vendar bi rad eh, izpostavil nekaj zadržkov, ki te nisem prepričan, ali bo ta reforma privede do pozitivnih učinkov in nisem prepričan, ali bo povsod deležna razumevanja. Ravno nasprotno, vidimo že v tej razpravi, da imamo velike probleme, da imamo veliko pripomb. Tako da, da, reforma vsekakor da, ampak postopno. Prihajamo namreč v situacijo, da bo nedvomno prišlo do ugovorov. To poročilo bo deležno tudi številnih kritik javnosti. Sam sem za reformo, ampak postopno. In če jo že sprejemamo in če bo vendarle na koncu sprejeto, da bomo imeli dva nova sodnika za vsako državo članico, potem vsekakor eh, ne smemo odstopiti od načela enakopravnosti. Hvala lepa. Hvala, s tem smo, zaslučili, eh, smo zaključili postopek, eh, pritegnite pozornost razprave. Zahvaljujemo se komisarju Avramopolusu, da je sledil, eh, da je prisluhnil te razpravi. Komisija nas je obvestila, da ne želi dajati izjav v tej razpravi, ki temelji na predlogu. Eh, Evropskega sodišča. Sedaj pa ima besedo gospa Delvo. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da je vse že bilo povedano. Drugič v šestih mesecih govorimo o vsem tem in uh, zato naj zgolj zaključim s tem, da povem, da menim, da bodo vsa sodišča v Evropski uniji lahko kar se da dobro organizirana v službi Evropskega pravosodja in še enkrat naj spomnim države članice, da naj bodo zelo previdne pri imenovanjih tudi z vidika enakopravnosti med spoloma. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa Delvo, razprava o tem.